Eh, chers collègues c'est un plaisir dragi kolegi v veliko veselje mi je da danes lahko sprejmemo v parlamentu predsednika komisije afriške unije gospoda Musa Faki Mahamata gospod Mahamat eh, prvi predsednik komisije afriške unije ste ki se bo izrekel tu v parlamentu. Afrika se spopada z številnimi izzivi, migracije, brezposelnost, podnebne spremembe, pa tudi številni politični izzivi so pred njo. Zato moramo ukrepiti strate, naše strateško partnerstvo in delati z roko v roki kot enakopravni partnerji, tako da bomo našli konkretne rešitve za skrbi, ki tarajo naše državljane. Pozdravljam napore, ki jih vlaga Afriška unija v boj proti terorizmu. Zato je bistvenega pomena naše sodelovanje v Sahelu, v območju jezer v Čadu, v Libiji ter na Afriškem rogu. V skupnem interesu je, da upravljamo tokove priseljencev, da se borimo proti trgovini z ljudmi in da preprečujemo radikalizacijo. Zato je neizogibno potrebno, da ustvarjamo možnosti za zaposlovanje za mlade Afričane v Afriki. In zato moramo razviti močno gospodarsko diplomacijo ter več in bolje vlagati v to celino. Naj izrazim svojo veliko zaskrbljenost zaradi prehranske krize in lakote, ki pesti številne regije v Afriki. Jutri bom v Strasburu govoril z generalnim sekretarjem Združenih narodov o tej humanitarni krizi. Prepričan sem, da moramo okrepiti naše vezi z afriškimi državami ter da moramo sodelovati na medinstitucionalni ravni tudi z Afriško unijo. Gospod predsednik, predajam vam besedo. monsieur le président gospod predsednik spoštovane poslanke in poslanci ekscelence gospe in gospodje zelo zadovoljen sem ob tej priložnosti da lahko podam govor pred vašo eh, prestižno skupščino ki predstavlja raznolike evropske narode partnerstvo med Evropo in Afriko, ki se je še ukrepilo po našem prvem vrhu v Kajru leta 2000, je šlo preko več odločilnih etap. Prepričan sem, da bo naslednji vrh, ki ga sedaj pripravljamo in ko bo potekal novembra, predstavljal novo etapo na naši poti proti lepši prihodnosti za naše narode. Naveza med Afriko in Evropo ima lepo zgodovino. Že skozi preteklost šla je ta naveza skozi svetle in bolj senčne trenutke, danes pa je to zelo živahno povezovanje, ki goji obljube in upanje v bolj svetlo prihodnost. Naši odnosi se krepijo na obeh straneh sredozemlja. Egipt, Grčija, Fenicija, Rim, Kartagena. To so odnosi, ki so že skozi stoletja tkali tkivo Eh, nerazgradljivih odnosov med obema celinama. V tem obdobju sta se soočili naši celini, kultura, tradicije, ki so tako zelo različne, vendar se dopolnjujejo v svojem humanizmu ter v svojem nagnjenju k svobodi. Kolonializacija kolonizacija Afrike je bila gotovo m, mm, precej kontroverzen trenutek v naši skupni zgodovini. Res je bila tukaj uh, prevlada um, podrejanje, tudi zasužnjevanje in sledi vsega tega ne bodo mogle kar tako izginiti. Slavni pesniki so pisali o tem, misleci in intelektualci v Afriki in v Evropi so ta del naše zgodovine razlagali in pisali o njem ter tudi prispevali k dekolonializaciji. Vsi so iz tega poglavja naše zgodovine potegnili pomembne nauke, zato da se to ne bi nikoli več ponovilo. Vseeno pa, zdaj ni trenutek, da bi dosuvali soli na rane. In uh, ravno tako nisem tukaj zato, da bi pel hvalnice preteklosti, ki je ni več. Želim pa le poudariti neizbrisen pečat teh ran, kot so se zarisale v kolektivni skup spomin afriškega ljudstva. Naša zgodovina, ki je tako kot vsaka druga zgodovina bila tudi e, strastna in e, žareča, pa je zgodovina, ki je uh, zaznamovana tudi z medsebojnimi kulturnimi vplivi in zauzemanjem za svobodo. Ta srečanja so skozi stoletja prispevala k temu rezultatu, ki ga ima tako naša kot vaša civilizacija. Gospe in gospodje, mednarodno prizorišče se stalno spreminja in to s skoraj zaskrbljujočo hitrostjo. Nove sile se tukaj pojavljajo in iščejo svoje mesto v razklanem svetu. Zato se pojavljajo tu vprašanja in upanja v boljšo in eh, lepšo prihodnost so zasnovana na solidarnosti in sodelovanju za Evropo in Afriko je to strateškega pomena. Tudi zaradi skupne preteklosti in skupne usode se dopolnjujeta zaradi svoje zgodovine, svojih vrednot in svoje geografske bližine. Sta si celini blizu in se morata zato močno in z razumom zauzemati za sodelovanje. Gospe in gospodje, partnerstvo med Evropo in Afriško unijo mora temeljiti na trdnih temeljih in načeljih ter posegati na vsa področja, v vseh razsežnosti in mora biti rezultat skupne vizije obeh celin spoštovanja, medsebojnega spoštovanja, spoštovanja svobode in enakosti. To so bistveni temelji za odnose, ki bodo trajni in ko bodo v korist obema stranema. Zato v Afriški uniji pripravljamo agendo za prihodnjih pet let, katere cilj je Afrika, ki bo živela v blaginji in um, hkrati je to agenda, v kateri vidimo odnose med Afriko in Unijo okrepljene. Ta agenda je danes svetilnik Evropske unije kaže nam pot proti prihodnosti ter postavlja temelje za naše medsebojno sodelovanje in strateško partnerstvo. Čeprav je v Afriki še vedno zelo veliko konfliktov, tudi smrtonosnih konfliktov v afriškem rogu, v Sahelu, v uh, Čadu in v centralni Afriki, pa so vendarle že prisotni elementi prenove. Uh, viri, ki jih imamo v Afriki, ribolovni, naravni eh, in druge, druga bogatstva, predvsem pa naše ljudstvo. Na to dobro upravljanje in vladanje, ki bo temeljilo na povezovanju afriških ljudstev, na krepitvi gospodarskih odnosov ter preseganju ovir ter eh, na lastnih eh, virih so bistveni temelj, so bistveni temelj, ki to lahko zagotovi. Stopnja gospodarske rasti se veča iz leta v leto. Po drugi strani pa moramo zagotoviti boj proti nekaznovanosti, proti um, izkoriščanju in zato je naša prednostna naloga, da uporabimo sredstva in urodja, ki jih imamo na voljo in da to počnemo v spoštovanju do držav v Afriki. Vrh leta 2017 je res prava priložnost za naše ponovno rojstvo, prenovo. In zato upamo, da bo Evropa res močno podprla te pozitivne težnje, ki jih opažamo. Mi bomo vlagali vse sile v to, da bomo izkoreninili socialne tragedije, ki smo jim priča zaradi suše, lakote, oboroženih spopadov ter kršenja človekovih pravic. Zaradi teh kriz so vprašanja človeške narave, vprašanje miru in varnosti prednostno vprašanja, s katerimi se soočamo. To so cilji, ki jih zasledujemo z velikim prepričanjem. Boj proti terorizmu, džihadizmu um, je srčika našega prizadevanja za mir in stabilnost. V to vlagamo veliko truda tako v preprečevanje, kot tudi v eh, reševanje situacije po konfliktu. Zato zelo cenimo podporo Evropske unije pri tem boju. Gospe in gospodje, vse trenutne študije in kažejo, da je Afrika regija na svetu, na kateri se naravno okolje najbolj krha zaradi podnebnih sprememb. Ti učinki so res hudi, tako na živalstvo kot na rastlinstvo in to zmanjšuje možnosti za ohranitev življenja na širokih območjih našega kontinenta. Afrika ki je sicer celina, ki najmanj onesnažuje naš planet, je pa hkrati celina, ki najbolj trpi zaradi učinkov podnebnih sprememb in onesnaženja. Zato so potrebni mednarodni napori in e, žrtve, da bomo preprečili to hudo grožnjo, ki pesti Afriko. Ta vprašanja bo treba bolje opredeliti, se jih bolje lotiti in bolj prednostno obravnavati. Po drugi strani je treba odpreti pot zasebnim vlagateljem in podjetnikom iz Afrike na mednarodno področje. V zadnjih letih se je vlaganje tujih vlagateljev, še zlasti evropskih v Afriki, povečalo za 50 odstotkov, kar je pripeljalo do 200 milijard um, sredstev, ki so bila vložena v Afriko. Zato se, zavedamo se tudi tega, da moramo več uložiti v uh, gospodarstvo. In um, pri tem smo zelo pozorni in pazljivi na ideje o ulaganju v zasebni sektor ter o vzpostavitvi neke vrste maršalovega načrta za Afriko, kar um, je podprla tudi nemška vlada. Afriška mladina predstavlja več kot 50 odstotkov naših prebivalcev, tudi ženski je več kot polovica. Mladina in vidik spolov sta zato vidika, ki jo upoštevamo v vseh naših politikah ter v transverzalnem delovanju na vseh področjih. To so veliki izzivi tudi za naše mlade, ki se podajajo na pot proti Evropi in se znajdejo v teh velikih skupinah, ki skušajo prečkati sredozemlje ter žrtvujejo svoja življenja. In zato je za nje edina priložnost ta, da jim skušamo zagotoviti boljše življenje na našem kontinentu. Naše partnerstvo ima tu več priložnosti, ki še niso bile povsem izkoriščene in tukaj moramo izkoristiti naše medsebojno sodelovanje. Diaspora je neke vrste šesta afriška regija sicer pa sever, vzhod, zahod, center in jug so regije, ki eh, so, katerim namenjamo največjo pozornost. Gospe in gospodje, eh, izpostavil sem področja, na katerih imamo že vzpostavljeno partnerstvo in ki nam je skupno. Ne bi pa bil ta govor popoln, in ne bi bil dovolj iskren, če ne bi tukaj izpostavil tudi vprašanja sredstev, ki se vedno pojavlja med univerzalnostjo našega partnerstva in njegovo relativnostjo na drugi strani. Veliko razhajanje med Afriko in Evropo. ampak pri funkciji, ki sem jo sprijel, stavim predvsem na dialog, na iskanje dogovora, na medsebojno spoznavanje in razumevanje ter na solidarnost med kulturami, virami in regijami. sem proti gradnji zidov, s katerimi bi se zaščitili pred drugimi, sem pa za gradnjo mostov, s katerimi se lahko z drugimi povežemo in sodelujemo. Če bomo gradili mostove, bomo gotovo lahko ohranili našo raznolikost Naša raznolikost je hkrati gonilo naše dinamike in našega delovanja. Vendar pa bi bila napaka, da bi z diplomatskimi zlorabami to raznolikost zamajali. V Afriki je veliko odprtih vprašanj, tudi vprašanje mednarodnega kazenskega sodstva, vprašanje vzpostavitve pravice, in pravic. Vse to ne more biti alibi ali izgovor za porast sil, ki si prezrevajo za nasprotne cilje. Zato sem zelo zadovoljen ko vidim, da je afriška eh, civilna družba zelo pazljiva in da se zelo zauzema za delovanje na teh področjih. Spoštovane gospe in gospodje poslanci, upam, da boste prispevali k krepitvi našega partnerstva in zato bom zaključil z tem, kar je povedal Žil Vern in sicer, da brez zelo velikega upanja ne moremo doseči ničesar velikega. In zato upam, da lahko zaupate odločnosti eh, in prepričanju, s katerim se v Afriki eh, zauzemamo za dosego ciljev, ki smo si jih zastavili in dovolite, da se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot vidite, že gradimo mostove med Evropsko in Afriško unijo. Videli ste, se, videli ste, da so se poslanci dvignili in zaploskali vašemu govoru. Sedaj pa moramo biti pragmatični in konkretni in se lotiti dela. Mislim, da z gospod Mogherini, ki je visoka predstavnica in odgovorna za zunanjo politiko Evropske unije, lahko dobro delamo. Potrebujemo politične mostove, gospodarske mostove, pa tudi mostove na področju prometa. Zelo si prizadevam za to, da bi povezali tudi afriško in pa evropsko prometno infrastrukturo. Moramo skupaj delati, sam sem optimist ampak moramo biti tudi zelo jasni. Ne bomo premagali terorizma in ne bomo rešili težav z priseljevanjem, če Evropa in Afrika ne bosta sodelovali. Zato je treba okrepiti te vezi. Evropskim prijateljem vedno pravim, da si je treba Afriko pogledati ne z evropskimi, temveč z afriškimi očali. To je prijateljstvo med vami in nami. Vedno boste dobrodošli v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala.